think we should start because of yes. colleagues. Um, I think we should make a start. Good morning to all of you. Very conscious. V četrtek zjutraj so vedno kakšne težave s prometom, danes zjutraj pa še posebej zaradi stavke. E, mislim, da je nekaj težav bilo z vlaki, e, tako da bomo počakali kolege. Eh, vendar pa lahko vseeno začnemo. Upam, da vas nisem zdaj prestrašil, nekaj težav bo tudi z Eurostarjem in drugimi vlaki. Dobil sem te informacije o prometu in sem jih želel deliti z vami. Naslednja točka so tranzicijske določbe. Eh, glede kazenskih zadev in policijskega sodelovanja. Eh, in sicer bomo govorili o eh, možnosti opt-out in opt-in za Združeno kraljestvo. Predstavitev komisije in sveta bomo imeli o pogajanjih z Združenim kraljestvom. Naj to samo na kratko predstavim. Za tiste kolege, ki stvari ne poznajo podrobno, v skladu s protokolom 46 šestintrideset štiri se je združeno kraljestvo odločilo eh, da bo izstopilo iz ukrepov policijskega sodelovanja in pa pravosodnega pravosodja na področju kazenskih zadev in eh, štiriindvajset julija se je združeno kraljestvo odločilo da bo prišlo nazaj in da bo spet začelo sodelovati pri 35 instrumentih tega Akija. Eh, svet eh, se mora zdaj odločiti glede prošnje Združnega kraljestva povezane eh, z šengenskim Akijem in sicer mora biti odločitev sprejeta soglasno. 26. septembra 2014 je Evropska komisija sprejela dva predloga za sklep sveta prvi določa določene eh, prehodne uredbe, druga pa je povezana s finančnimi posledicami optauta Združenega kraljestva. Svet se mora o tem odločiti, o teh dveh predlogih, s kvalificirano večino pred 1. decembrom 2014. In, eh, sicer mora svet eh, sprejeti tudi tretjo odločitev, tretji sklep soglasno glede prošnje Združnega kraljestva, da se ponovno vključi v eh, določene šengenske ukrepe. Eh, komisija in predsedstvo bosta zdaj predstavila eh, stanje stvari glede pogajanj z Združnim kraljestvom. Gospod Slic iz komisije bo zdaj dobil besedo. Potem bom prosil še gospoda Kolomba z italijanskega predsedstva, da uh, pove nekaj o tem. Na zadnje pa bodo svoje mnenje povedali še člani in članice tega odbora. Gospod Slit, izvolite. Thank you very much, chairman, and thank you for this. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala za to priložnost, da vas obvestim o stanju zadev na tem področju. To izhaja iz zaveze, da bo komisija parlament redno obveščala. Mm, vi ste že zelo dobro povzeli pravno situacijo, v kateri smo se znašli. E, sam pa bom podal še nekaj podrobnosti o tem, e, kje smo v tem trenutku stališča komisije. Morda se odbor spomni iz julija, ko smo se srečali, eh, da smo imeli tukaj eh, dva elementa. Končalo se je tranzicijsko obdobje za instrumente iz tretjega stebra. Eh, ti veljajo za vse države članice. Potem pa smo imeli še vprašanje Združnega kraljestva in njihovega opt-outa in pa prihoda nazaj po členu 36 nekaj besed o tej prvi točki. Komisija je proučevala predvsem eh, to, kako reagirati na tej točki. V sporočilu o refitu iz junija eh, smo to že proučevali in smo tudi dosegli napredek. Za nas je pomembno, da vsem Eh, pomagamo in razjasnimo zadeve v zvezi evropskim, z evropskim akijem. Podajali bomo predloge in bomo še naprej eh, sodelovali s parlamentom v tem postopku, eh, ki vodi do sklepa. Gre za soodločanje. Verjetno bo. Eh, podanih nekaj predlogov v okviru Akija eh, iz tretjega stebra. Kar se tiče možnosti izuzetja oziroma optauta za Združeno kraljestvo, je eh, lansko leto Združeno kraljestvo prosilo za ta optaut oziroma najprej so se odločili za opt-out, zdaj pa bi radi spet sprejeli teh 35 ukrepov. Pogodba od komisije zahteva, da oceni uh, ne šengenske uh, države. Svet je odgovoren za šengen. Eh, kriteriji so torej jasno zapisani v pogodbi. In uh, ko smo s parlamentom komunicirali junija in uh, se potem sestali julija, sta komisija in Združeno kraljestvo dosegla odločitev o tehnični analizi glede predlogov, ki jih je podalo Združeno kraljestvo za nešengensko obdobje oziroma um, območje. Razložili smo te uh, kriterije, ki so jasno zapisani v pogodbi. Uh, in to smo morali dodati na eh, eh, seznam in zagotoviti pravno koherentnost. Eh, poleg tega smo morali predvideti določene operativne probleme. Od takrat se ni zgodilo nič novega, kar bi vplivalo na sklepe komisije, kot so bili zapisani v uh, sporazumu iz junija. Uh, Eh, formalna odločitev pa bo sprejeta 1. Eh, decembra. To je prvi dan, ko Združeno kraljestvo eh, lahko na svet obvesti o svoji želji, da se ponovno pridruži tem ukrepom. Želeli smo se izogniti operativnim problemom 1. decembra in iz istega razloga je komisija že prej skušala svetu pomagati v prizadevanjih, da bi dosegli eh, sporazum glede šengenskih instrumentov, eh, enako kot je to že bilo doseženo za nešengensko območje. Mm. Eh, na šengenski strani je tudi za to zahtevano soglasje to delo, kot ste rekli, gospod predsednik, eh, je vključevalo tudi predloge za eh, tranzicijske in pa posledične ukrepe. In uh, sicer se to tiče uh, sodelovanja Združnega kraljestva v treh uh, primskih odločitvah. To pa ni nekaj, o čemer bi se bilo treba odločiti 1. decembra. Eh, glede sodelovanja v prumskih odločitvah je komisija tudi podala eh, predlog o finančnih posledicah. Združeno kraljestvo je že prejelo financiranje v vrednosti 1,5 milijona evrov za izvajanje prima in to bi moralo Združeno kraljestvo vrniti, če ne bo sodelovalo pri teh odločitvah. Eh, potem je zbrojno kraljestvo uh, zavezano tudi drugim odločitvam, ampak to so bolj uh, neformalne zaveze. Vse strani so se strinjale o ključnem pomenu tega, da se izognemo uh, vrzelim v policijskem sodelovanju uh, in pa v kazenskih zadevah. Ta predlog vseboj tudi klauzulo, s katero se želimo izogniti uh, vsaki manjši vrzeli. in uh, to bo še vedno veljalo za združeno kraljestvo uh, za, za omejeno obdobje. Predlagali smo sedem dni, dokler svet in komisija ne bosta odobrila uh, ponovne vključitve združenega kraljestva v te ukrepe. Končni koraki na tem področju se bodo zgodili 1. decembra. Združeno kraljestvo mora podati formalno prošno za sodelovanje, komisija mora dati zeleno luč Eh, svet, za nešengensko območje, svet pa za šengensko območje. To je seveda zelo pomembno za varnost, ne samo za Združeno kraljestvo, ampak za celotno EU. Veliko občutljivih eh, postopkov je potekalo v zvezi s tem. V skladu s 36. členom smo eh, zagotovili kar najširše sodelovanje Združenega kraljestva na eh, področju svobode, varnosti in pravičnosti, ne da bi eh, vplivali na praktično operativnost eh, in pa na aki. Komisija in svet eh, sta že in še počneta vse, kar je v njuni moči, da bi se izognila negotovosti že predvsej pred 1. decembrom. 1. decembra pa bo odvisno od Združnega kraljestva, da poda tisto formalno prošnjo za ponovno eh, sodelovanje. In svet se bo moral odločiti eh, torej za šengensko stran soglasno. Hvala. Parlament mora to proučiti eh, zdaj v tem trenutku, zato ker je učinek oboje stranski, ne samo na Združeno kraljestvo ima ta zadeva posledice, ampak tudi na EU. Zdaj pa nam bo gospod Kolombo iz italijanskega predsedstva eh, predstavil svoje stališče. Izvolite. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsednik. Ne vi, ne komisija nam nista podala zelo izčrpnega okvirja glede situacije, zato bi se omejil na nekatere dodatne informacije. Po delu opravljenem v času grškega predsedovanja, ki je omogočilo, da smo pripravili ta dosje po tehnični plati in to na čim bolj optimalen način, je italijansko predsedstvo nadaljevalo z začetim delom, da bi poiskali dogovor in tako zagotovili čim širše soglasje in čim širšo sodelovanje Združenega kraljestva na področju notranjih zadev in pravosodja. V času italijanskega predsedstva smo imeli že štiri srečane delovne skupine, naslednje bo potekalo jutri. O tem vprašanju smo se pogovarjali tako na ravni ministrov, kot tudi na ravni sveta za pravosodje 9. in 10. oktobra, kot tudi na ravni sveta Kerk v času oktobra. Italijansko predsedstvo se si prizadeva, da bi čim prej dosegli dogovor. Zavedamo se, da mnoge države članice zanima in si želijo, da bi še pred 1. decembrom dosegli političen dogovor. Poleg dejstva, seveda, kot je dejala komisija, mm, vse odločitve bo mogoče formalizirati šele 1. decembra. Mi pa si prizadevamo, da bi politični dogovor dosegli dovolj zgodaj, zato da ne bi nastale operativne in pravosodne vrzeli. Združeno kraljestvo dela tudi dvostransko s tistimi državami, ki so izrazile dvome in praktično vse, vsi zadržki, ki so bili izraženi, so bili sedaj rešeni, ostaja samo še en zadržek in upamo, da bo ta zadnji zadržek tudi ta lahko rešen in to v čim krajšem roku. Tako upamo, da bomo 1. decembra pripravljeni na dogovor, ki ga je potrebno doseči soglasno, ker gre za šengenske zadeve, tako kot je povedala komisija. Res pa je, da gre za odločitev, ki zadeva šengen, države članice pa so bile od samega začetka mnenja, da je to odločitev treba obravnavati kot um, svežen in ravno zato mora biti tudi dogovor zadovoljiv za vse države članice. Toliko za enkrat. Hvala. Okay, Hvala, gospod Kolumbo. Zdaj pa bodo na vrsti člani in članice tega odbora. Gospod Batten se je javil, gospod Kirkhope pa bo prvi dobil besedo. Izvolite. Zelo kratek bom. E, mislim, da smo ravno kar slišali zelo zanimiv povzetek eh, te zadeve. Želim, da se stvar čim prej zaključi. Eh, želim, da se to zaključi na podlagi eh, podrobnosti iz raznih protokolov in različnih področji, o katerih smo razpravljali. Torej, razpravljali smo o ponovnem vključevanju Združenega kraljestva. Imamo seznam zelo pomembnih področji za varnost EU, eh, to je recimo policijsko sodelovanje, delo organizacij kot je Europol. Eh, in če pogledamo še naprej, imamo eh, temo Prima. Slišal sem, da se o tem ni treba dokončno odločiti pred letom 2015. Vendar pa mislim, da proces, ki trenutno poteka in pa vzdušje, ki ga imamo, je zelo pomembno za zaključek pogajanj tudi naslednje leto. Um, edina stvar, ki jo želim dodati in eh, do tega sem zelo pozitivno naravnan, torej edina stvar eh, je naslednja. V teku pogajanj in razprav o številnih teh vprašanjih eh, so se pojavile tudi določene manj pomembne zadeve v državah članicah glede sprememb v prihodnosti na teh področjih. Eh, vedno je bilo zelo težko, eh, kadar eh, smo govorili o tretjem stebru oziroma kadar ga je kdo skušal spodkopati. Za te ukrepe je to veljalo pred letom 2009. Številne ukrepe imamo, ki jih že kar dolgo nismo pregledali. In zato Eh, potekajo razprave tudi v drugih državah članicah. Te so izpostavile določene točke, kjer si želijo eh, razvoja in sprememb. Mislim, da bi morali stvari posodobiti in jih uskladiti eh, s stanjem v 21. stoletju. Teh konkretnih 35 ukrepov za optin Združenega kraljestva pa je zelo pomembnih in zdaj moramo biti osredotočeni na to. Seveda se lahko pojavijo tudi eh, manj pomembne točke, ampak eh, z njimi se bomo morali ukvarjati ob primernem času in ločeno od teh. Odbor je bil v ta proces zelo eh, vključen in bomo vključeni tudi še naprej, ko se to zaključi. Hvala za poročilo, ki smo ga prejeli naši domači prijatelji v Londonu bodo morali o tem tudi razmišljati v parlamentu. Upam pa, da ne bodo ne, po nepotrebnem zavlačevali stvari, da bomo vse skupaj čim prej zaključili. Hvala, naslednja je Sofi Intveld, izvoli. Hvala, veseli me, da imamo to izmenjavo mnen danes zjutraj. E, gre za zelo pomembno temo. Komisiji se zahvaljujem za uvodne besede. Moram pa dodati, da mi ni bilo všeč to, da je komisija parlament obvestila tako, da je pismo poslala gospodu Veleju. Eh, želim, da komisija na politični ravni v polni meri obvešča parlament. Upam, da bomo tako izvajali stvari v prihodne. Eh, vem, eh, o čem smo se pogajali v preteklosti in kakšne so pogodbe, ampak želim povedati, da sem pravzaprav zelo žalostna, da se je država članica odločila za izuzetje na tako pomembnem političnem področju. E, sama sem zelo navezana na odprte meje, prosti trg, prosto gibanje, ampak to pomeni tudi prosto gibanje za e, kriminalce. Mislim, da bi zato morali omogočiti prosto gibanje tudi tistim, ki se borijo proti kaznjivim dejanjem. E, moramo stvari še izboljšati, izboljšati in okrepiti moramo območje svobode, varnosti in pravičnosti, ne pa da ga eh, drobimo. Tukaj obstaja tveganje in priznavam, da sta komisija in svet eh, skušala ohraniti to koherentnost in doslednost na političnih področjih. Nekaj vprašanj bi imela. razumela sem, da svet zdaj razpravlja predvsem o šengenskih zadevah in da obstaja še en zadržek. Rada bi videla, kaj in kdo eh, ima zadržke. Moramo biti transparentni. Tukaj razpravljamo javno. In to je zelo pomembno. Država bi morala biti odprta in iskrena v zvezi s tem. Eh, pravzaprav imamo tudi sodbe o tem, da potrebujemo več transparentnosti. Želim pa izvedeti tudi eh, to, kaj je že bilo narejeno za to, da bi presegli te zadržke. Eh, ali se predlogi potem spremenijo, ali jih prilagodite, kako to deluje. Eh, mislim, da bo tudi v, kraljestv, v Združenem kraljestvu, v parlamentu, potekalo glasovanje. Ne vem, Timoti, ali sem te pravilno razumela. E, zanima me, na kakšni e, stopni je zdaj razprava v parlamentu Združnega kraljestva, kakšni so argumenti na obeh straneh in ali bo glasovanje. Potem pa še vprašanje za komisijo. Za večjo e, koherentnost ste dodali še tri dodatne elemente na seznam. Rada bi vedela, kako Eh, je to potekalo, ali je Združeno kraljestvo in njegova vlada to sprejelo. Pa še nekaj, zanima me tudi, kako uh, vse skupaj poteka v, v Evropskem parlamentu. Vsi poslanci glasujejo o vsem, tudi o evroobmočju, čeprav to za določene države ne velja. Uh, Eh, kako pa eh, te zadeve potekajo v svetu, kako bo, bodo tam uredili glasovanje. Pa še končno vprašanje, ali imamo seznam ukrepov, eh, te različne možnosti za ponovno priključitev določenim ukrepom, torej opt-back-in, vsaj v področja, kjer take možnosti ni. Rada bi dobila natančen pregled, kje na katerih področjih bomo sodelovali in kje sodelovanja v prihodnje ne bo več. Hvala. Sofi. Hvala, Sofi. Eh, hvala za eh, to eh, razpravo oziroma povzetek. Glasovanje in razprava bosta potekala tudi v parlamentu Združenega kraljestva ta teden in svet bomo za večjo preglednost prosili za odgovore ali svet lahko eh, v korist transparentnosti imenuje tisto državo, ki eh, je sprožila to vprašanje. Mogoče lahko tu naredimo nek preboj, nek premik naprej eh, za transparentnost. Jan Albrecht je naslednji. Hvala. Moram reči, da se povsem strinjam s tem, da brez popolnega pregleda ne moremo uh, podajati presoje. Uh, zdaj imamo listino o temeljnih pravicah in Lizbonsko pogodbo in uh, morda bi bilo potrebno potegniti posledice in zaključke, posledice različnih opt-outov naprimer, če pride do opt-outa pri eh, temah sodelovanja, kot je tiralica ali pa preiskovalni nalog. Eh, potem pa imamo opt-in za eh, postopkovne direktive ali za zagotavljanje pravic kriminalcev. Mislim, da mora ta parlament se tudi zavedati posledic in uh, se odločiti, ali bomo imeli ločena področja ali pa bi komisija morala uh, zagotoviti, da se v teh državah članicah uh, upoštevajo uh, klauzule oziroma varovalke za temeljne pravice in vladavino prava. Uh, torej to sodelovanje me zanima, kako to deluje. Pričakujem eh, tudi, da bo komisija zelo podrobno proučila, eh, v kolikšni meri lahko pride do eh, nasproti med opt-outi in opt-ini glede drugih določb pogodb. Kar se tiče sodne prakse, se mi ne zdi, da bi bilo to usklajeno s pogodbami in z načinom, kako uh, Unija uporablja sodelovanje uh, sodnikov. Torej, sodna praksa Evropskega sodišča uh, je tudi ena takih stvari in uh, mislim, da moramo imeti tudi postopek, uh, če pride do kršenja pogodb. Jasna pravila potrebujemo v zvezi s tem. Uh, da ne bo prišlo do eh, spodkopavanja načel temeljnih pravic. Hvala. Hvala. Gospod Batten je zadnji govorec. Eh, zanima pa me, če se želi še kdo oglasiti. Gospod Batten. Hvala. Mogoče eh, gospe Intveld lahko eh, zagotovim, da vsekakor prihaja do prostega pretoka kriminalcev. Eh, V eh, Združeno kraljestvo jih pride veliko in nihče jih pri tem ne ovira. Eh, prosim, če mi dovolite, da eh, povem svoje mnenje. Potem prosili ste za seznam opt-inov in opt-outov. Sam ga imam in imam tudi podrobno analizo vseh teh zadev. Moramo pa se držati tega, o čem govorimo. In sicer gre za vsebino pravnih instrumentov in institucij, ki bodo nadzorovali angliško pravo in eh, vsa nacionalna prava. Angliško eh, pravo se je eh, razvilo v devetem stoletju. Zelo pomembno je zaščititi nedolžne in ta zakonodaja jim bo škodila. Naj povem, kako delujejo stvari v spodnem domu. Smo neodvisna država in uh, spodnji dom parlamenta mora glasovati o tem. Mm, torej, 29. oktobra je David Cameron rekel naslednje. Rekel je, da je dosegal eh, eh, prenos moči oziroma oblasti nazaj v Združeno kraljestvo s temi opt-outi. 35 stvari naj bi zdaj spet sprejeli. David Cameron je rekel tudi, da ljudi ne moremo izgnati za nekaj, kar ni zločin v Združenem kraljestvu. Eh, britanski eh, sodniki lahko zavrnejo evropsko tiralico, ljudi ne morejo pridržati za daljša obdobja v tujih državah. Naj te točke omenim eh, na hitro. Sto ukrepov imamo, ampak niso zelo pomembni veliko ukrepov se tudi podvaja, niso pomembni in relevantni. In uh, spodnji dom parlamenta eh, se je odločil, da kombinacija opt-outov in opt-inov ne bo prinesla uh, nobenega prenosa uh, moči. To je bila presoja spodnjega doma Evropskega parlamenta. Eh, izgon eh, se lahko eh, zavrne, če določeno kazensko dejanje ni kaznivo v Združenem kraljestvu. Ampak to velja samo za del zločinov, ki se zgodijo v Združenem kraljestvu. Ne gre pa za zločine, ki se zgodijo drugje. Glede evropskega naloga pa naj povem naslednje. Po angliškem pravu lahko nekoga privedejo na sodišče samo, če pride do Uh, suma kaznivega dejanja oziroma če ga prijavijo na sodišče. V Evropi pa to poteka drugače in eh, številni eh, trdijo, da, sta, eh, da so tudi v obeh domovih angliškega parlamenta taki, ki bi jih morali privesti pred sodišče, ampak to se ne more zgoditi, če proti njim na angliških sodiščih niso predstavljeni dokazi. Eh, gospod Cameron je rekel, da obstajajo eh, možnosti, da se ljudi ne izžene, če eh, nek zločin ni kazniv oziroma neko dejanje ni kaznivo v Združenem kraljestvu. Ne razumem, zakaj naj bi bilo slabo nekoga izgnati zaradi majhnega dejanja in brez dokazov če ni dokazov, eh, pač eh, kaznivega dejanja ne moremo dokazati. Ljudi ne bi mogli eh, zadržati za daljše obdobje. To je tudi ena od stvari, o katerih razpravljamo. Ko zapornika pridržijo, večkrat ne vemo, za koliko časa bo pridržan. Zdaj naj bi zamenjali naš pravosodni sistem, ki je star že stoletja, za nek nepravičen tuj eh, pravosodni sistem. Končni pomen vsega tega pa je, da Evropskim sodiščem oziroma Evropskemu sodišču eh, izročimo našo eh, sodno prakso, da se mu prepustimo. In Eh, našo vladavino prava bomo žrtvovali za evropsko ideologijo. Upam, da bodo v angleškem parlamentu glasovali proti. Um, stop, stop. Eh, nisem želel eh, ustaviti demokratične razprave, ampak sem želel samo zagotoviti enako časovno obdobje oziroma enak časovni interval za vse sophie postopkovno vprašanje? ne. Eh, rada bi se samo odzvala na kolegove besede ko je rekel da imamo v evropi tuji eh, nepravičen sistem. Eh, združeno kraljestvo je vseeno sodelovalo pri teh odločitvah. hvala da ste me spomnili na to. Um, nočem začeti dialoga o tem, ne bomo imeli razprave. Hvala za to korisno informacijo, Sofi. S tem smo zaključili razpravo. Zdaj bo besedo spet dobila komisija, potem pa svet da uh, odgovorite na uh, vsebinska vprašanja. Najprej komisija, izvolite. Thank you very much, uh, um. Hvala, predsednik. Par besed glede vprašanja o številkah in o jasnosti tega, eh, kakšen bo položaj 1. decembra. Najprej želim povdariti to, da je stališče komisije to, da je dogovor, ki smo ga junija dosegli z Združenim kraljestvom, izpolnitev naloge, ki nam jo nalaga pogodba o nešengenski strani in e, odnosom z šengensko stranjo. Menimo, da gre za koherenten svežen v smislu spoštovanja pogodbe. Seveda moramo upoštevati tudi širšo sliko, ampak to je pač bila naša naloga, ki smo jo dobili v okviru pogodbe. Če pogledamo številke, štiri inštrumente smo imeli, za katere je bila komisija mnenja, da jih je potrebno dodati seznamu, ki ga je Združeno kraljestvo na začetku predložilo. O tem smo se pogovarjali z Združenim kraljestvom in prišli do govora in sicer Europol in uh, Evropska pravosodna mreža. Razlog, zakaj se številke vedno zdijo take, kot da se ujemajo, to je zato, no, vrsta razlogov je, ampak gre tudi za tako imenovano lizbonizacijo in vsakokrat, ko zakonodajalec sprejema zakonodajo v lizbonskem okvirju, vidimo, da gre tukaj za stvari, ki so bile prej v tretjem stebru. In ravno zato je prišlo do premika pri številkah. Zato se včasih zdi, da so številke nekoliko čudne. Recimo. Evropski preiskovalni nalog. Sprejetje tega je rezultat Lizbonizacijo okvirnega sklepa o eh, zamrznitvi dokazov in to je izpadlo seznama in zato je bilo to potrebno upoštevati druge. Zato se številke včasih zdijo malo čudne. Ravno zato je pomembno, da jasno vemo, kakšno je področje uporabe skupnostnega prava, vendar pa, karkoli naredimo, moramo to narediti do 1. decembra, zato da bomo resnično imeli neko fiksno stališče, da bomo točno vedeli, kje smo. In ravno to nameravamo narediti pod vodstvom naših kolegov v generalnem sekretarjatu sveta, tako da bomo 1. decembra že imeli jasen seznam tega, o čem govorimo v smislu skupnostnega prava, kot ga želimo na koncu tega prehodnega obdobja. In potem še postopkovno, zapisal si bom vse, kar ste rekli in to sporočil pristojnim. Gospod Kolumbo. Hvala, gospod predsednik. Če smemo odgovoriti na vprašanje gospe Intfeld. Sami ste že omenili državo, ki ima ta zadnji zadržek. Bi pa rad povedal še nekaj. Razprava je bila dolga, začela se je prejšnjo pomlad. Mnoge države članice so izrazile dvome, zadržke v preteklosti. Ti zadržki so zdaj skoraj da vsi odpadli. Zdaj je ostal samo še en, ki pa dejansko ne zadeva vprašanja Schengna, pač pa ne Schengna, torej z drugimi besedami Pruma, in gre tudi na to, kako se bo ta britanski poslovni primer sploh obravnaval. Tako kot je bilo zapisano tudi v britanski izjavi, ki je bila deponirana oziroma ki je bila predstavljena na svetu za splošne zadeve. Kar zadeva nas, gre za to, da zagotovimo določeno stopno vzajemnosti pri obravnavi tega poslovnega primera. Zdaj tako veste vse. Mi seveda nismo obstali pri tem zadnjem zadržku, veliko je dvostranskih stikov in upamo, da bo ta zadnji zadržek lahko kmalo odpadel. Pripričani smo, da bo tako, seveda pa ne moremo zaenkrat še govoriti v imenu tistih, ki ta zadržek še imajo, vendar pa smo pripričani, da bo ta zadržek kmalo odpadel. Um, yeah, it... Hvala lepa. It's... Think, um, Ni bila gospa Intveld, ki je omenila državo, to sem bil pravzaprav jaz. Ali želi še kdo od kolegov besede? Če ne, želim zaključiti to razpravo s tem, da rečem, da parlament seveda zanimajo pravna vprašanja, vendar pa poslanci upravičeno sprožajo tudi uh, politična vprašanja v zvezi z razpravo, ki bo potekala v Združenem kraljestvu. Parlament bo še naprej spremljal položaj, kot je povedal kolega Albrecht in kot so povedali tudi drugi, gre za pomembna vprašanja tudi za druge države in za naše tekoče zakonodajno delo. Sam kot predsednik sem mnenja, da je potrebno podpreti opt-in pri nalogu za prijetre in drugih eh, vprašanjih, ampak to je moje osebno mnenje in to želim podariti. Čeprav skušam predsedovati čim bolj neutralno, ampak to je pač moje jasno stališče in podpiram britansko vlado pri tem stališču. No, no. Sophie, še kakšno koristno postopkovno vprašanje? Najprej naj ponovim želim popoln pregled. Razumem to, kar pravi komisija, da še vedno dela na tem, ampak mm, smo pač eh, na točki, ko nedvomno mora biti nekaj, kar je skoraj dokončano, glede na to, da govorimo o času, ki je samo štiri tedne stran. Kaj bo torej mm, vsebovano v teh optinih in kaj bo ostalo zunaj? To moramo vedeti. Mm, hvaležna sem za predlog Lorda Betna, ampak žal ne hodim prepogosto na njegovo spletno stran, zato želim, da se to uredi na ravni inštitucij. Mislim, da bi komisija in svet morala priti v parlament najraje na plenarno zasedanje in nas obvestiti, kakšna je bila razprava in kako bo ta razprava potekala. Gre namreč tudi za mm, ustavno vprašanje, če hočete. Zelo koristne pripombi. In mislim, da smo vsi oboje razumeli. Eh, ponavljam, da bi nam oboje zelo koristilo. Hvala torej. To je bilo zabeleženo. S tem mislim, da lahko to razpravo pripeljemo do konca. Hvala kolegi. Prehajamo na naslednjo točko. Hvala, Sofi, za obe tvoji pripombi. The next, um, the final item this morning. Zadnja točka danes opovden pa je pisno vprašanje komisiji glede definicije nacionalne varnosti. Kot veste, gre tu za pravilo 130 poslovnika, ki določa, da mora biti odgovor na pisna vprašanja posredovan v šestih tednih in če se to ne zgodi, se to uvrsti na dnevni red pristojnega odbora. Sophie Intfeld je 27. augusta 2014 postavila vprašanje, komisija pa je odgovorila 16. oktobra 2014, kar je več kot šest tednov. Zato na željo Sophie dajem to vprašanje na dnevni red. Sophie, izvoli. Here, um... Hvala lepa. Vse je pravzaprav zelo jasno. Mi sprejemamo veliko zakonodaje in veliko ukrepov, zakonodajnih ukrepov oziroma ukrepov na področju um, policije, varnosti in tako dalje. Pa o tem ne razmišljamo preveč. Sprašujem se, kakšno je pravna definicija nacionalne varnosti, kaj komisija uporablja. Zato sem komisijo vprašala, komisija je odgovorila prepozno in sicer je bil odgovor, da nimajo svoje definicije, ker je na državah članicah, da imajo tako definicijo. To me je zmedlo, kajti nisem pravnica, ampak če komisija daje zakonodajne predloge na podlagi definicije, nacionalna varnost je lahko celo cilj zakonodajnega predloga, potem ali ni nekoliko čudno, da nimamo skupne definicije o tem, kaj bi to lahko bilo? In če govorimo o nacionalni varnosti, za nacionalno varnost katere države gre? Mislim, da ni dovolj dobro, če mi nekdo odgovori, da države članice sprejemajo svoje definicije. Namreč mi sprejemamo zakonodajo, ki velja v celotni Evropski uniji. Imamo tudi tako imenovane varne pristane, ki o njih odloča izključno komisija. Tam je nedvomno tudi omemba nacionalne varnosti. Kako torej komisija lahko reče, da je na državah članicah, da to opredelijo, če pa komisija sprejema nekaj, kot so recimo varni pristani, če ni nobene pravne definicije. Namreč nacionalna varnost se uporablja za opredelitev tega, kako oziroma kolikšnem obsegu velja druga zakonodaja, to, to je ključni element in šokirana sem, da ni enotne definicije. Zato prosim za odgovor. Okay, so, um, this, pa prisluhnemo, kaj ima komisija povedati o nacionalni varnosti. Za tiste kolege, ki se sprašujejo, to je bolj abstraktna točka, gre za vprašanje mnogih naših zakonodajnih besedil. Namreč potrebujemo definicijo nacionalne varnosti, ker se to vleče skozi naše razprave in zakonodajna besedila. To povem samo v primeru, če se kolegi sprašujejo, zakaj ustrajamo pri tem. Pravna služba komisije, izvolite. Gospod Kramer. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Obžalujemo, da je prišlo do zamude pri odgovoru na vprašanje spoštovane poslanke. Najprej po vsebinski plati. Nacionalna varnost je izraz, ki je vsebovan v četrtem členu, petem odstavku, pogodbo o delovanju oziroma pogodbe o Evropski uniji in kot je spoštovana poslanka omenila, je to vsebovano tudi v vrsti drugih eh, zakonodajnih aktov. Naj podarim, da tako kot katerikoli drug izraz evropskega prava, ki se ne nanaša na nacionalno pravo, je to samostojen izraz, ki je predmet samostojnega tolmačenja, to pa je v domeni Evropskega sodišča. Ne moremo torej reči, da je definicija tega izraza prepuščena državam članicam. Četrti člen pogodbe o Evropski uniji govori o odgovornosti držav članic za nacionalno varnost. Vendar pa, glede na to, da je ta izraz samostojen izraz, tudi zakonodaja govori o tem in ravno zato obstajajo to omejitve pristojnosti na evropski ravni. Kar zadeva vprašanje in odgovor komisije, vprašanje zelo nasplošno govori o konceptu nacionalne varnosti in zato priznam, da je tudi odgovor nekoliko splošen. Ob tem pa moram reči, da je dolžnost komisije, da je na voljo parlamentu in seveda, da odgovori na vsa morebitna vprašanja in eh, specifično piše katerikoli drugi vidik, recimo, če gre za kak konkreten primer v sekundarni zakonodaji. Sophie?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 Izraz nacionalna varnost. Seveda so države članice odgovorne, da zagotovijo eh, nacionalno varnost na svojem ozemlju. To se razume samo po sebi. Vendar pa izraz nacionalna varnost se uporablja v celi vrsti eh, zakonodajnih dokumentov in mednarodnih sporazumov. in to kot podlaga za izjeme od pravil. Recimo, včasih imamo pravila, kot so preglednost, kot so temeljne človekove pravice, pravice državljanov, um, pravna zaščita in tako dalje. Če torej imamo razloge za izjeme od naših temeljnih pravic, potem mislim, da gre tukaj za vprašanje pravne. Varnosti in moramo točno vedeti, na kakšni podlagi temelijo te izjeme kajti če uporabljate izraz, ki ima drugačen pomen, ne samo med državami članicami, pač pa tudi v državah, s katerimi podpisujemo mednarodne sporazume. Imamo mednarodne sporazume, ki pravijo, recimo, zaradi nacionalne varnosti imamo lahko tako in tako izjemo. Ampak nacionalna varnost katere države točno? Če imamo, recimo, sporazum o prenosu bančnih podatkov ZDA in če so tam določene pravne varovalke, razen v primerjih, ko gre za razloge nacionalne varnosti. Ali to pomeni, da je nacionalna varnost Združenih držav tista, ki opredeljuje, kdaj evropski zakon velja zame, to me res zanima. Očiten primer kjer nam mora komisija dati definicijo, je tako imenovani varni pristan. O tem odloča komisija, ne države članice, ne parlament. Če torej komisija ima tako pomemben zakonodajni dokument ali kakorkoli mu že rečemo in če je komisija tista, ki odloča, potem mora biti popolnoma popolnoma jasno, kaj pomenijo pravni termini, ki jih uporablja. Zato, gospod predsednik, mislim, da se moramo o tem še pogovarjati in ustrajati moramo, da dobimo popoln odgovor v pisni obliki od pravne službe. In Posvetovala bi se rada tudi s pravno službo sveta in parlamenta, kajti vse skupaj inštitucije skupaj sprejemajo zakonodajo in skrajni čas je, da se dogovorimo o opredelitvi. Tudi, če bi to pomenilo v končni fazi, da velja definicija, kot se uporablja v državah članicah. Ampak državljanu mora biti popolnoma jasno, kdaj zakoni veljajo in kdaj ne. Zato tako definicijo potrebujemo. Naj spomnim kolege. med preiskavo, preiskavo NSE smo se dogovorili, da je definicija nacionalne varnosti kritičnega pomena. Namreč definicija nacionalne varnosti za posamezne države v okviru pogodbe o Evropski uniji je izključna pristojnost držav članic. Ko pa gre za sodelovanje med državami, postane to veliko bolj siva cona in lahko nastanejo situacije, v katerih je zadeva veliko bolj razpršena in razvodenela, tudi pri recimo mednarodnih sporazumih. Zato potrebujemo jasnost. Sicer eh, cenimo to, kar je povedala pravna služba, vendar pa po vsej verjetnosti potrebujemo veliko bolj podrobno mm, stališče in strinjam se s tem, kar si povedala, to moramo mm, napisati v veliko bolj natančni obliki in prav je, da si dregnila v to osje gnezdo. Jan. Just, uh, for, for more... Ja, da bi se vrnil k tej eh, ponudbi za bolj podrobna vprašanja. Moram reči, da jih manj kar veliko. Tako da bi rad zastavil zdaj dve konkretni vprašanji. Namreč eh, vedno manjka nekaj jasnosti o, o teh zadevah. Nacionalna varnost kot termin v pravnih besedilih EU je lahko le nacionalna varnost neke države članice EU. To kot prvo. Kot drugo, kar zadeva morbitno področje uporabe pri pravnih besedilih, me zanima, ali po vaši interpretaciji to lahko zajema tudi nacionalni ekonomski interes, ali to lahko zajema tudi vohunjanje proti drugim vladam ali institucijam drugih držav članic. Ja, tako je. Torej, kakšen je namen teh definicij? Mislim, da potrebujemo daljšo razpravo na to temo, kaj to ima kar eh, donosežne implikacije. Morda lahko na to odgovorite. Monika, ti mislim, da si tudi hotela nekaj povedati, potem pa lahko zaključimo. Ja, hvala, predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da je takšna diskusija ravno zato tako težavna, ker je termin nacionalna varnost vedno pač odvisen od. Uh, konteksta, v katerem se uporablja ta termin. Če smo v času, ko je prišlo do nekega terorističnega napada ali ko grozi teroristični napad, potem bo nacionalna varnost verjetno razumljena drugače, kot pa je bila tri mesece predtem. Vprašanje torej je, kakšne temeljne smernice lahko sploh eh, uporabimo, da ta termin kolikor toliko mm, opredelimo oziroma zamejimo dejstvo je, da je pojem nacionalne varnosti druga, raznolik, odvisno pač od eh, tega tudi, kdo upravlja s tem terminom, ali gre za obveščevalne službe, varnostne službe in tako naprej. Odvisno tudi pač od eh, potencialne ogroženosti. Tako da mislim, da bo ta razprava zelo koristna. Težko pa bo najti en sam termin, ki bo pokril vse možne situacije, ki lahko nastanejo v zvezi s takšnim terminom. Ja, se strinjam. Mislim, da smo zdaj že blizu razprave o notranji varnosti držav članic, če bo temu tako bomo potrebovali definicijo nacionalne varnosti v tem kontekstu in k temu se bomo vedno znova eh, vračali, tako da mislim, da je to zelo dobro eh, vprašanje. Ja, hvala, predsednik. Zelo me veseli, da je Sofija izpostavila to vprašanje tudi v tem kontekstu. Namreč nacionalna varnost se uporablja kot izgovor zelo pogosto ne le z vidika zakonodaje, ampak eh, tudi z vidika praks, ki se izvajajo in ki ogrožajo, ogrožajo svobodo govora ali svobodo do obveščenosti, svobodo medijev. Nedavno smo govorili o razmerah na mačarskem, naprimer, kjer smo bili priča takšnim zadevam. Ampak to se lahko dogaja tudi drugot. Tako da, ko že govorimo o tem, mislim, da je zelo pomembno, da bolj natančno opredelimo, kaj pa vsekakor ni stvar nacionalne varnosti če gledamo zdaj z vidika političnih pravic in tako naprej, mislim, da je treba jasno povedati, kaj ni uh, nacionalna varnost. Da ne bodo nacionalne vlade kar tako počes teptale temeljnih pravic. Ja, ja, imamo tako imane zelo glasne izjeme iz naslova nacionalne varnosti in tako naprej. Dobro, smo s tem zaključili, ne še gospa Žoli. Ja, zdelo se mi je, da ne moremo kar tako zaključiti te razprave o varnosti in temeljnih pravicah, ne da bi spregovorili tudi o aktualnih zadevah. Mednarodni mediji namreč objavljajo, da je 340 multinacionalk takšnih, ki ne plačujejo davkov v svojih državah in s tem povečujejo stopnjo revščine in tudi priprečujejo zagotavljanje varnosti, ker ni denarja. In vse to se izvaja s sodelovanjem Luksemburga pod vladavino predsednika naše komisije. To mislim, da je ključna tematika, to so zelo aktualne novice in mislim, da je tudi naš odbor moral to upoštevati. Ne vem, kaj storiti s tem, morda bi se morali koordinatorji sestati in eh, se lotiti iskanja rešitve za to vprašanje. Mislim, da je to vprašanje, ki resnično zelo, zelo prevlada v novicah danes in ima tudi velik vpliv na našo družbo in na temeljne pravice. prebrala sem članek o Filadelfiji v Le Mondo. Izredno so revni, kljub temu, da imajo ogromno multinacional, ki ima sedež tam, namreč tretjina otrok v Filadelfiji živi pod pragom revščine. Vse to samo zaradi davčne oaze Luksemburg. In zaradi teh 340 pogodb, ki so jih sklenili pod uh, vodstvom Žana Klada Jonkere, ko je bil predsednik vlade. To mislim, da je zadeva, ki jo bo treba obravnavati. Jaz sem videl enega tvojih nedavnih intervjujev na to temo, bom zadevo preučil in eh, tudi izpostavil na naslednjem zasednjem koordinatorju. Tako, kolegi, zdaj, če smo zaključili razpravo na to temo, bi samo prosil pravno službo, če se lahko odzove na to, kar je konkretno spraševal gospod Albrecht. Pravna služba komisije, seveda, ne naša pravna služba. Torej, če lahko čisto na kratko, morda se odzovete na, na to, kar je bilo mm, izpostavljeno, potem pa bi zaključili. Ja, hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da na institucionalni ravni pojasnim, da sem tu kot predstavnik pravne eh, službe, kot eh, eh vodilne ga pristojnega za to vprašanje, ne pa kot eh, pravne službe komisije nasploh. No, kot bi že bilo prej rečeno, kot je dejala gospa Holmar prej, na tančen koncept personalne varnosti lahko varira od inštrumenta do inštrumenta, ampak vse to zahteva mm, zelo tankočutno analizo vsakega posamičnega inštrumenta, da ugotovimo, kakšna je dejansko bila volja zakonodajalca v danem kontekstu. Tako da ne morem zdaj iti v podrobnosti, ampak eh, vsekakor lahko povem, da se kaj lahko eh, dogodi, da ima ta koncept različne pomene v različnih inštrumentih in eh, prav tako mislim, da obstaja razlikovanje med tem pojmom v nacionalni zakonodaji in v mednarodnih sporazumih. Lahko samo še povdarim, da, da komisija seveda je pripravljena odgovoriti na vsakršno mora biti na dodatno pisno vprašanje, če bodo potrebne dodatne informacije, če bodo potrebna dodatna pojasnila. To mislim, da je samo omevno in se kar bom poskušali odgovoriti tudi v predpisanem roku. Hvala. Želite še besedo, gospod Kaufman? Ja. Ja, po tem odgovoru predstavnika komisije, gospod predsednik, bi povedala še tole. Morda ne bi bilo slabo, če bi naša eh, raziskovalna služba tudi pripravila eh, neko stališče s tem v zvezi. Mm, mislim, da imamo na mednarodni ravni še posebej v okviru OZN tudi definicijo tega vprašanja. Morda bi na tej podlagi lahko potem vodili to razpravo naprej. To mislim, da bi bilo lahko zelo koristno. Ja, to je odličen predlog. Eh, tudi sam sem hotel to povedati v zaključku, ampak ste to že vi povedali. Mm, morda bi dal besedo kar avtorici vprašanja, Sofi, morda ti lahko podaš zaključek. Ja, če povzamem to, kar je dejala pravna služba komisije, potem ugotavljam, da v bistvu ne vemo, kaj to pomeni, ampak se kar tako mm, sproti odločamo, kaj to pomeni. Naj, brez skrbi, predsednik pred petimi minutami bi morali šele začeti to razpravo, tako da izjemoma sploh ne zamujamo. No, nisem sicer pravnica, ampak eh, par zadev sem se pa vendar naučila v vseh letih službovanja v tem odboru. Namreč eno od načel pri vladavini prava je predvidljivost. Zakoni morajo namreč biti predvidljivi. Če rečemo, ja, imamo koncept nacionalne varnosti, čeprav ne vemo točno, kaj to pomeni in to potem pač uveljavljamo, odvisno od okoliščin, uh, to potem pomeni, da zadeva ni jasna in nedvomna. Če pa se nacionalna varnost uveljavlja kot eh, podlaga za to, da se začasno določeni pravni termini oziroma določena pravna načela zamrznejo ali odpravijo, potem ja, ne moramo, če se s tem ne strinjamo, ampak zadeva mora biti eh, jasna in pregledna dobro rečemo, tudi o tem se presoja, odvisno od razmer, tudi v redu, ampak kdo presoja, kdo je tisti, ki odloča, kdaj takšna izjema velja, kdaj ne. Če sploh ne vemo, kakšna je definicija, ali še huje, če imamo zakonodajo, kjer imamo morda 28 različnih eh, izjem ali pa celo več, ker gre za ne vem, nacionalno varnost ZDA, Rusije, Kitajske, ne vem koga vse. In to je nespremljivo. In uh, Zato na tem mestu ne izpodbijam samega načela, da ja, določene pravne varovalke, določena pravna načela lahko iz naslova nacionalne varnosti začasno zamrznemo, ampak moramo vnaprej vedeti, kaj je definicija nacionalne varnosti, katera definicija torej velja. Zato predlagam naslednje. Imamo en konkreten primer, primer varnega pristana, kar je že tako ali tako dokaj sporna zadeva in tu je komisija edina, ki je o tem odločila, nihče drug, samo komisija. Če torej komisija v akt o varnem pristanu zapiše termin nacionalna varnost, potem komisija nedvomno ve, kaj je zakonodajalec eh, menil v času priprave tega akta. Tako da bi predlagala, da naš odbor uradno zahteva od komisije eh, natančno, podrobno, pisno, opredelitev definicije nacionalne varnosti v kontekstu varnega pristana in to, kaj je hitro. Kot drugo, komisija naj nam poda širšo definicijo ali pa razlago tega, kako uporabljajo termin nacionalne varnosti v zakonodajnih predlogih, kako so to počeli do sedaj in prav tako potrebujemo neko zavezo o discipliniranosti, namreč da bodo v vsakem prihodnjem eh, evropskem aktu ali mednarodnem aktu, ki vključuje termin nacionalne varnosti, eh, zajete tudi definicija tega termina. To je naša odgovornost. Prav tako predlagam, da podpremo predlog, da nam eh, naša raziskovalna enota tudi poda več informacij s tem. Ja, tudi Torej, mi bomo našo pravno službo vključili v to in uh, imeli bomo tudi še bolj podrobno razpravo na to temo v prihodnje. In to je namreč nekaj, kar bo pomembno za vse nadaljne zakonodajno delo v omenjeni direktivi in tudi kasneje. E, kaj podrazno? Ja? Izvolite. Hmm. Gospod predsednik, včeraj na temo terorizma sem eh, bil nekoliko skeptičen in morda niste nekoliko ne, neprijazni, ker eh, omejujete čas. Moram reči, da zelo eh, lepo vodite razprave, kljub temu, kar so nekateri dajali. Ampak vendarle moram se dotakniti tudi razprave, ki smo jo imeli včeraj do povdne po mojem prispevku je ena od eh, kolegic eh, izkoristila postopkovno vprašanje na zelo, zelo eh, nasilen način se je odzvala na moj prispevek. Sam sem se hotel pač odzvati na to, ampak se nisem mogel. No, bi pa rad pojasnil naslednje. Bomo govorili o moralni naravi eh, življenja v Evropi in o družinskem življenju. In temu se ne moremo izogniti. Imamo različne rešitve, različne zakonodajne rešitve v Evropi in to je pač eh, posledica naših različnih pričanj. Včeraj je eh, kolegica dejala, da je moj prispevek bil za njo želju, ampak ko poslušamo, poslušamo tu, da moralne vrednote, ki so jih izkazovali Adenauer, eh, Schumann, eh, De Gasperi, ki jih je tudi zagovarjal eh, Jan, Janez Pavel II, ki je veliko storil za Evropo, potem moram reči, da je za nas to tudi zelo uh, hudo. Ampak jaz se ne ogibam razpravi tu in prosil bi, da bi na tem področju uveljavili enaka pravila za razpravo za vse. Bodi si se bo, si bomo prisluhnili drug drugemu, da ne bomo drug, eh, drugega želili, če pa že ima vsak pravico na to odgovoriti na isti način. Tako da bi prosil za to, da bodo enaka pravila za vse. Hvala. Dobro, mislim, da ste zdaj že parkrat eh, to izpostavili. Kolikor se spomnim, ste zelo jasno včeraj povedali svoje stališča. Mislim, da smo imeli zelo razgreto razpravo in koliko razumem, ste uspeli zelo jasno podati svoje stališča. In enako tudi danes. tako da koliko jaz zadeve razumem, mislim, da ni niti potrebe potem, da to dodatno izpostavljamo tu, pač to ste storili in uh, smo se zabeležili. Še kdo? Ne? Naslednji sestanek bo 10. in 11. novembra. Zaključujemo sestanek. Vse ste povedali zelo jasno, kar ste hoteli povedati, tako da hvala lepa.